tematike. In um, najlepša hvala tudi za predstavitev, to sem pozabila omeniti in hvala gospodu Bartov za prisotnost, prej vas nisem videla. Sedaj pa glede študija o demokratični odgovornosti in o proračunskem nadzoru nevladnih organizacij, ki se financirajo iz proračuna Evropske unije, posodobitev. Kar predajam vam besedo, zato da lahko študijo pred, predstavite se, upravičujem, da vas ne moram poimensko pozdraviti. Gospod Ackerman, seveda, saj ste bili že večkrat uh, tu. Eminenca, izvolite. Okay, um, yes, as, uh, as the, uh... Najlepša hvala. Kot je omenila gospa predsednica, gre za posodobitev, za zadnje informacije. Na podlagi zadnje študije. Nekaj točk mislim, da ste že obravnavali, kajti v dvorano sem prišel tik proti koncu predstavitve računskega sodišča in mislim, da se tu dotikamo enakih vprašanj eh, glede opredelitve nevladnih organizacij, kdo so glavne nevladne organizacije, ki, pre, ki dobivajo evropska nepovradna sredstva. Govo Dotaknili ste se tudi registra transparentnosti, tam pa bi še predstavil zadnje dogodke v primerjavi s prejšnjo študijo. Preden nadaljujem, mislim, da naše delo kaže, da se je izboljšala kakovost podatkov glede financiranja strani Evropske unije, ko gre za dostop, kar se tiče dostopnosti in kakovosti. Moramo pa zagotoviti boljšo analizo zbranih podatkov. Prvič smo se s to vrstnimi vprašanji ukvarjali leta 2010, na to pa smo to ponovno preučili v letih 2016 in 2017. Leta 2010 je bila ta naloga pravzaprav nemogoča. Nemogoče je bilo razblati smisel v zadju podatkov iz različnih oddelkov komisije. Takrat ni bilo niti jasno, ali se podatki nanašajo na isto nevladno organizacijo, ali gre za drugačen nabor, ali gre za mm, drug eh, subjekt v skupini nevladnih organizacij in tako naprej. Ampak v mestnem času je komisija unesla v to veliko več preglednosti, tako da to je znatna izboljšava. Potem. Najprej bi se dotaknil opredelitve nevladne organizacije po našem mnenju ni prišlo do kakšnih razlik v primerjavi s prejšnjo študijo. Morda bi lahko zaobšli za nekaj časa vprašanje opredelitve NVO-ja in bi se dogovorila samo glede glavnih kategorij NVO-jev pri komisiji, torej, da bi se uskladili oddelki komisije kajti različni oddelki v komisiji uporabljajo različne kategorije. Tako da, če se mm, odločajo o tem, ali je nekaj NVO ali ne, bi morali zagotoviti vsaj določeno mero usklajenosti, doslednosti pri tej kategorizaciji med različnimi oddelki komisije. To bi nam veliko lažje olajšalo ocenjevati politike. Poleg tega podatkovne baze Evropske komisije niso najbolj bolj eh, povezljive. Podatkovna baza LIFE je bila zelo obsežna, kolikor ste spomnili na podlagi zadnje študije in mislim, da je to primer dobre prakse glede zbiranja vseh informacij, ki so na voljo. Ampak tam najdemo 16 kategorij organizacije, vključno s fondacijami in NVO-ji. Tako da tule imamo pravzaprav eh, dve kategoriji v kontekstu uh, sistema za transparentnost finančnih transakcij. Tako da klasifikacija je nekoliko drugačna kot pri sistemu za finančno transparentnost, ko govorimo o pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. In opažamo, da se tudi univerze, naprimer, opredeljujejo kot NVO-ji. Vidimo pač, da se to lahko dogaja na nacionalni ravni, ko se univerze opisujejo kot NVO-je. In razumem, da v nekaterih državah eh, sploh ni možno, da bi se univerza po drugi strani oklicala za NVO. Tako da, če želimo celovit odgovor eh, na vprašanje, kaj je NVO na podlagi opredelitev držav članic, opazimo, da če bi črpali na vzdih, na vdih iz nacionalnih opredelitev, potem bi v opredelitvi bodi si zaobjeli univerze ali pa ne, kar nam ne bi pomagalo naprej. Kot rečeno, komisija priznava samo nepridobitno naravo tovrstnih organizacij in zdi se, da so tudi nekatere organizacije napačno klasificirane kot NVO-ji. Zdi se, da je že na prvi pogled možno ugotoviti, tudi nekatere samooklicane nevladne organizacije, ki pa so jih pravzaprav or, vzpostavile eh, vlade. Videli smo naprimer organizacijo, ki se ukvarja z oskrbo z vodo in jasno je bilo, da je to kenijska vladna služba. In potem smo imeli primer še organizacije iz ene izmed držav članic, pri kateri je bilo tudi jasno, da je šlo za organizacijo, ki jo je vzpostavila vlada. Tako da Mislim, da ne moremo v strogem smislu govoriti, da gre za nevladno organizacijo, če takšno organizacijo ustanovi država. Tako da s tem je, so povezane tudi nekatere posledice. V nekaterih državah um, klasificirajo določene subjekte kot uh, NVO-je, v drugih pa ne in zaradi tega pride do različnih obveznosti glede poročanja in glede transparentnosti. Poglejmo si naslednjo točko, glavni prejemniki evropskih nepovratnih sredstev. Kot sem omenjal prej, še vedno ni možno izvesti podrobnega pregleda na podlagi sistema finančne preglednosti. Glede obveznosti iz leta 2017 smo gotovili, da pri 89 odstotkih nepovratnih sredstev ni bil naveden tip subjekta in pri 11 odstotkih, kjer smo imeli podatke, pa smo ugotovili nekatere anomalije, ki pa so bile zelo raznolike. Seveda nismo ugotovili pomankljivosti pri čisto vseh vnosih, ampak prihaja do anomalij in zaradi tega bi morali malo razmisliti. Morda bi bilo dobro zadeve preučiti in lahko se vprašamo, ali je to dobra osnova za nadaljne analize in ugotovitve. Na to vprašanje prerasporeditve nepovratnih sredstev. Čeprav razumem, bo to vprašanje podrobneje obdelano v prihodnjem letu. Za enkrat pa še nimamo jasnega pregleda nad načinom eh, prerasporeditve nepovratnih sredstev. Prejeli smo seznam oziroma ker nismo mogli pripraviti zanesljivega um, seznama glede 30 glavnih prejemnikov takšne pomoči na podlagi sistema FTS, smo prejeli zelo koristen seznam iz GD Budget. In naj povem, da so rezultati seznama generalne direkcije zelo drugačni od seznama, ki smo ga pripravili pri zadnji študiji. Takrat so nas prosili, naj izključimo univerze in raziskovalne ustanove. Tako da tu pa smo upoštevali dodeljena sredstva za leto 2017 in tokrat smo upoštevali to vrstne institucije. Tako, to so podatki za leto 2017. Na vrhu je raziskovana ustanova, ki pa se ukvarja tudi s pomočjo. Tu ne gre za tradicionalni NVO, je pa to institucija, ki je še vedno v vrhu v sami deseterici glavnih prejemnic. In tole so dodeljena sredstva za leto 2015. In kot vidite, so nekatera imena ista kot pri seznamu za leto 2017. GD budget pa nam je zagotovil, da bi morali takšne informacije pridobiti tudi na podlagi sistema finančne preglednosti. Ampak žal mi nismo prišli na koncu do enakih rezultatov kot GD za proračun. To smo izpostavili, vendar odziva nismo prejeli. Na to registr za transparentnost. Spraševali smo se, ali pogajanja, ki trenutno potekajo, vplivajo na nevladne organizacije. Pri prejšnji študiji smo izpostavili več različnih omejitev glede registra za preglednost ampak tega ni bilo možno najlažje preučiti zaradi narave in strukture podatkov. Veliko podatkov je bilo nepreverjenih, številni podatki niso bili zanesljivi in prihajale je tudi do odstopan med realnostjo in med dejansko unešenimi podatki. Tako da trenutno posodabljamo in poteka posodabljanje informacij koliko vemo, pogajanja v času, ko smo mi popraševali po njih, eh, niso upoštevala specifično nevladnih organizacij. Zdi pa se, da so v mestnem času poskušali nekoliko prilagoditi in izboljšati strukturo tega registra, zato da bi bili podatki bolj zanesljivi. Podanje je bil tudi predlog, da bi uh, predvideli več sredstev, več virov za sekretarjat in mu podelili večja pooblastila, naprimer tudi glede potrjevanja. Predlagale so se tudi sankcije. Seveda bo to tudi vplivalo na nevladne organizacije, seveda ne samo na nevladne organizacije, to bo vplivalo na vsako organizacijo, ki vnaša podatke v registr za transparentnost. In še zadnja točka, nadaljne spremljanje prejšnjih priporočil. Upazili smo, da eh, veliko razhanjen oziroma pri pravzaprav vseh razhajanjih gre za razhajanja, ki bi jih lahko odpravili, če bi vzpostavili enotno podatkovno bazo. In GD e za proračun je že izpostavil, da ima na voljo takšno centralizirano podatkovno bazo. Ampak na 40. strani pri šesti sliki našega poročila lahko vidite, da je na podlagi teh podatkov možno razbrati, da tu ne gre za enoten sistem, ampak za raznolike sisteme. Zaradi tega, ker tule naprimer, lahko preberemo, da naprimer, ni možno prejeti informacije iz sistema ABAK, zato prosim pokličite v pristojno enoto, kajti možno je, da so podatki, ki jih iščete na voljo v podatkovni bazi zadevnega oddelka. Mislim, da to navaja temu, da še vedno obstajajo različne podatkovne baze pri komisiji. Potem vprašanje dejanske razdelitve sredstev in eh, govoril sem tudi o prerasporoditve nepovratnih sredstev, ko gre za konzorcije NVO-jev. Čeprav razumem, bo to možno od leta 2018 naprej od sedaj naprej, mislim, da bi bilo to možno pri vseh eh, novih nepovratnih sredstev. Tako da pri teh novih nepovratnih sredstvih bo možno načrtovati prerasporeditve. Poleg tega smo pri pripravi zadnje študije pripravili tudi posebno študijo primera glede kriterija izključitve. Spraševali smo se, ali bi morala komisija zauzeti bolj proaktiven pri stop pri spremljanju največjih uh, upravičencev, ki so NVO-ji. V luči zadnjega škandala se je marsikaj zgodilo. Mislim pa, da to vseeno ni privedlo do bolj sistematičnega in doslednega spremljanja glavnih upravičenk nepovratnih sredstev, torej upravičenk, ki so NVO-ji. Mislim, da torej nismo uvedli specifičnih izboljšav, ki bi se nasplošno nanašale na upravljanje. In še zadnja točka, javna sledljivost in razvidnost financiranja prek nepovratnih sredstev Evropske unije. Tu nismo opazili, da bi se kaj premaknilo. Pri prejšnji študiji smo sledili projektom, kot so bili navedeni v sistemu finančne preglednosti. Prek spletnih strani smo želeli torej slediti upravičencem do nepovratnih sredstev. In v enem primeru, ko smo zadeve primerjali, je bilo pravzaprav nemogoče najti navedeno ime kjerkoli na spletu, torej ime, ki je bilo navedeno na vlogi za nepovratna sredstva. Tako da sploh nismo vedeli, na katero spletno stran se obrnemo. Zadeve so bile torej zelo težavne, da ne rečem skoraj da nemogoče. Težko je bilo reči, da naprimer neko spletno stran neko organizacijo, v zadju neke spletne strani dejansko financiramo prek um, nepovratnih sredstev Evropske unije. Tako da. V številnih preverjih je možno. Je res, da NVO-ji izpolnjujejo vse obveznosti glede transparentnosti na podlagi pogodbe o dedelitvi nepovratnih sredstev, ampak po drugi strani pa najdete naprimer tudi primere, ko zadeve niso čisto transparentne in tudi primere mm, nevladnih organizacij, ki objavljajo poročila o svojem delu, na to pa logotip Evropske unije najdeš čisto na koncu na zadnji strani. Tako da veliko zadev bi lahko še izboljšati. Menim, da je veliko bolj pregledno, če se to vrstne informacije navedajo na spletni strani upravičencev, ne samo kar se tiče trenutnih nepovratnih sredstev. Navedena bi morala biti tudi pretekla pomoč Evropske unije, tako da lahko tudi iz zgodovinskega vidika preučimo oziroma imamo pogled uh, v evropske finančne prispevke. Tako, mislim, da sem s tem povzel eh, glavne točke in eh, podal eh, posodovitev in vas obvestil o, zadnjem, o zad, poteku zadnjih zadev v primerjavi s prejšnjo študijo. Hvala, gospa Šmit je naša poročevalka, izvolite. Ja, mislim, da bi sedaj potrebovali žganico za vse na mesto mm, šampanca, pravzaprav. Prav. Hvala za zadnje informacije. Mislim, da ste nam podali zelo zanimivo pogled eh, v nekatere točke. Spraševali ste se, kaj se je premaknilo pri posameznih elementih, ki smo jih izpostavljali zadnjič. Mislim, da nekaj dosti. Tako da škoda se mi zdi, da vedno znova ob takih priložnostih prisluhnemo komisiji, ki pravi, da je vse super fino in transparentno, čeprav se vsi zavedamo, da zadeve niso tako zelo rožnate. Sistem finančne preglednosti sem izpostavila že pri prejšnji točki dnevnega reda, ampak z veseljem zadeve ponovim. Upam, da nam bo končno postalo jasno, da samo poimenovanje tega instrumenta zagotavlja las, lažno sliko. Ta sistem ne zagotavlja v pogleda v to, koliko sredstev je bilo dejansko izplačanih, čeprav navajo upravičence. Tako da kako lahko govorimo to o sistemu finančne preglednosti? Tako da me zanima komisija, zakaj zadev niste spremenili, zakaj um, ni na voljo na javnosti um, dostopanje do podatkov, kako so nevladne organizacije um, prejele uh, sredstva. To je vprašanje za komisijo konkretno. In glede glavnih prejemnikov, pri petih glavnih uh, prejemnikov ki jih imamo, tri nemške, enega norveškega in enega danskega upravičenca. Tako da mislim, da tule ne moremo govoriti o geografski uravnoteženosti. Poleg tega, mm, ali to pomeni, da so ti akteri prejeli največ sredstev, ker so predstavljali najboljše projekte ali so prejeli mm, veliko. Sredstev zaradi tega, ker so tudi zgodovinsko gledano prejemali veliko sredstev. Zanima me pač, zakaj so prejevali te zelo visoke številke. Potem, glede škandalov, primer Oxfam imamo seveda vsi v spominu in GD Eko je v luči tega škandala zaustril pravila. Kaj ne si predstavljamo potem, kako se zadeve sedaj izvajajo v praksi? Študija je tu dokaj nejasna. Zanima me, kako se izvajajo te strožji kriteriji oziroma kako zagotavljate spremljanje spoštovanja strožjih kriterijev. Torej, ne bi spodbijala temeljnih načel, ampak če upoštevamo, da se komisija sama osredotoča preveč na samo prijave, potem mislim, da nekoliko dvomi v dejansko preglednost. Zanima me sploh eh, delovanje eh, informacijskega sistema in eh, zanima me, kakšne so pristojnosti glede objavljanja informacij o posameznih upravičencih. V javnem interesu bi namreč včasih bilo, da se zagotovijo takšne informacije. Včasih um, v primeru kršitev um, bi bilo dobro predvideti, da nevladne organizacije mm, ne um, prejmejo sredstev in da to tudi javnosti razkrijemo. Mislim, da tu organizacija, ki s tem oziroma institut, ki s tem ni povezan, ne bi smel kaj iskati. Poleg tega nekatere nevladne organizacije zahtevajo transparentnost eh, zelo glasno od vseh drugih organizacij, same pa tu niso najbolj transparente. Tako da bi prosila komisijo za dodatne informacije glede tega, kako bi tudi evropski denar postal bolj viden. Poleg tega me zanima, kako bi okrepili spoštovanje trenutnih uh, pravil. Uh, Toliko za enkrat, čisto na kratko. Mislim pa, da ni treba posebej podariti, da sem zelo razočarana na podlagi te študije. Hvala. Ja, ta študija je zelo zanimiva, ker izpostavlja pomakljivosti sistema. Sedaj pa predajam besedo gospe Buskes. Upam pa, da ste lahko kratki, ker nas čaka še nekaj točk na dnevnem redu. Okay, uh, Prav najlepša hvala. Mislim, da je to točka, ki smo jo obravnavali tudi prej v kontekstu odbora KONT. Naj povem, da gre tu za vprašanje kakovosti in dostopnosti do podatkov o financiranju upravičencev. Mislim, da so se podatki izboljšali v, pre, v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 in komisija je zelo predana temu, da bi zagotavljala več informacij glede financiranju upravičencev prek nepovratnih sredstev. Kot rečeno, na področju raziskav smo sistem že izboljšali in zagotovili večjo preglednost in izčrpnost podatkov glede študij in eh, zagotovili večjo preglednost tudi za udeležence. Predlagali bomo podobno tudi na drugih področjih, naprimer, ko gre za zunanje ukrepe. Tako da mi smo popolnoma predani transparentnemu izvajanju financiranja Evropske unije. Kot sem rekla prej, je problem v tem, da nimamo evropske opredelitve nevladnih organizacij. Edino, kar lahko najdemo v centraliziranih sistemih Evropske komisije, so organizacije, ki so zasebne narave in eh, ki so ne pridobitne. To sta tista dva elementa, ki ju lahko preverjamo in ki dejansko ju preverjamo v primeru vseh subjektov, ki se beležijo v sistemu računovodenja Evropske komisije. In slišali smo, da včasih vnašamo v sistem nekatere univerze, drugih pa ne. Ampak da, nekatere univerze so zasebne in e, so nepridobitne, druge pa so vladne in nepridobitne. Tako da je popolnoma jasno, zakaj izključujemo nekatere subjekte. Jasno pa je, da moramo razrežiti vprašanje opredelitve. Potrebujemo opredelitev, ki jo bodo sprejemali vsi. Na to pa lahko uporabljamo to opredelitev pri vseh sistemih upravljanja Evropske komisije. Potem glede težavnih točk, glede sistemov upravljanja z neprovladnimi sredstvi, imamo poseben sistem za raziskave in poseben sistem za zunanje ukrepe, ampak pripravljamo skupni portal za komisijo in zunanje akterje, zato da bi okrepili sodelovanje med vsemi upravičenci evropskih nepovratnih sredstev. Tako bomo tudi olajšali izmenjavo informacij med upravičenci in Evropsko komisijo. Glede komunikacije. V študiji ugotavljate, da je treba pripraviti bolj strateški pristop glede obveščanja o dejavnostih, ki se financirajo prek evropskih nepovratnih sredstev, zato da bi povečali razpoznavnost evropskega financiranja. Pri vseh mm, predlogih eh, v kontekstu prihodnjega eh, večletnega finančnega okvira smo predvideli člen, ki govori o razpoznavnosti. Torej, da je treba navesti, kdaj je nek projekt bil financiran strani evropskih eh, sredstev. To smo predvideli za čisto vse projekte v prihodnjem MFF-u. Potem glede objavljanja prejemnikov nepovratnih sredstev in glede navajanja tega na spletnih straneh. Obvezujemo jih, da na spletni strani zagotovijo podatke o projektu. Na spletnih straneh govorijo o projektih, ki so prejeli finančna sredstva iz proračuna Evropske unije. In zato morajo. In glede tega morajo unesti informacije, ni pa treba mm, navajati vseh informacij na spletnih straneh teh eh, organizacij. In finančna uredba je glede tega tudi jasna. Na to glede točki iz prejšnjih priporočil. glede 11 odstotkov upravičencev, ki so v sistemu finančne preglednosti. Torej, da je klasificiranih samo 11 odstotkov v organizaciji. In ja, to drži. V FTS eh, sicer predvidevamo obvezno kategorizacijo organizacij, ampak imamo, samo, ampak imamo tudi eno vrstico ki mm, je predvidena za to, da se odnos, označi ali je organizacija se sama označila kot NVO. In to najdemo samo pri 11 odstotkih vseh vnosov. V drugih um, stolpcih pa lahko najdete vse podrobne informacije glede tipa organizacije, tako da lahko obrazložim, kje lahko najdete to vrstne informacije v FTS. Še Eno vprašanje se je nanašalo na izplačila, informacije o izplačilu sredstev EU FTS. Proračunski organ je zaprosil za vzpostavitev takšnega sistema preglednosti in vse, kar vnašamo v ta sistem, temelji na členu 38 finančne uredbe. Informacije, ki se zahtevajo v skladu z finančno uredbo, se objavijo v sistemu FTS. Edina stvar, ki jo še moramo izboljšati sedaj, je ta druga raven, ko gre za upravičence na področju zunanih ukrepov. To je področje, ki ga trenutno preučujemo. Tu gre um, za element, ki ga zakonodaje ne zahteva, torej razkritje dejansko izplačenih sredstev. Ni predvideno, Treba pa je navesti, koliko sredstev smo iz proračuna namenili. Hvala. Torej, do delitve. Gospa Ackerman, samo še par stavkov, ker moramo nadaljevati. Izvolite. Um, yes, I don't think um, really uh, there was anything uh, I would sort of. Uh... Hvala. Dobili ste nekaj vprašanj poročevalke. Sedimo me, če bi lahko naslovili te. Uh, Ta vprašanja ste že dobili. Um, yes, I can't explain that issue of the uh, the top five. Um, uh... No, kolegica je o tem že spregovorila, sami tega nismo obravnavali, tako da tega ne morem objasniti. Hvala, kolegica Šmit. Čisto na kratko, mislim, da bo težko zastaviti vprašanja še enkrat, ampak um, nisem spraševala po tem, uh, kar uh, je sedaj komisija dejala. Spraševala sem po tem, ali je komisija navedla razlog, zakaj sistem finančne preglednosti še vedno ni izveden v celoti, zakaj se ga ne izvaja popolnoma potem me zanimajo m, mm, etični pristopi v luči skandala Oxfam. Mm, rada bi prejela odgovora na ti dve vprašanje. Če pa je možno, lahko to storijo kolegi iz komisije tudi v pisni obliki, če ni možno ustno sedaj zaradi časovnih pritiskov. In se bom po naslednjič potrudila, da bom bolj jedrnata. Ja, Frau Aljabuski. Komisija. Point of a kar se tiče to vprašanje v zvezi z Oxfamom, bi prosila GDE Eko, da na to odgovori. Hvala. Sem namestnik vodja enote za financiranje proračun in nadzor v GDE Eko. Zadeva Oxfam. Prejeli smo informacije, ki so jih prejeli. Eh, vsi ostali v časopisih februarja. Sledili smo naši eh, strategiji, hitro smo poslali Oxfamu prošnjo za informacije. Zahtevali smo informacije o tem, kar se je zgodilo leta 2011 eh, na Haitiju, obenem pa smo jih prosili, da opišejo sistem, ki so ga imeli sedaj, leta 2018, za preprečevanje, odpravljanje in reševanje vprašanj v zvezi eh, s polnim izkoriščanjem. To smo naredili v primeru Oxfam. Smo pa ista vprašanja v zvezi s sistemom zastavili ostalim 200 eh, partnerjem eh, v okviru GDEKO. Ko smo dobili odgovore, je postalo jasno, da potrebujemo dodatna jamstva ne gre zgolj za revizijo sistema, ampak potrebujemo eh, sistem preverjanja na terenu, tako da bi zagotovili, da eh, sistem deluje v praksi. Obiskali smo eno od držav, v eh, kateri je Oxfam izvajal naloge v imenu GDECO, Libanon. smo pa informacije zahtevali tudi od njihovega sedeža v Oxfordu. Štiri najpomembnejše teme za nas so bile naslednje. Pogledati si sisteme in ugotoviti, kaj se je skrivalo v kodeksu ravnanja Oxfama, kakšen je bil njihov sistem za žvižgače, če je deloval, če je bil dostopen za upravičence in za zaposlene brez večjih ovir. Pogledati smo si želeli, kakšne zmogljivosti eh, in sisteme imajo za preprečevanje eh, spolnega izkoriščanja. Na koncu smo ugotovili, da sistem deluje eh, in dobili smo dovolj podatkov za to, da so sprejeli ukrepe za preprečevanje to vrstnega dogajanja, če bi do tega prišlo. Eh, bodo sposobni eh, hitro rešiti ta vprašanje. Za ostalih 200 pa eh, še vedno zahtevamo dodatne informacije, če je to potrebno, če nismo dobili ustreznih informacij. Zaenkrat še nismo sklenili novega dogovora o neporatnih sredstvih z Oksamovom. Seveda smo se nečesa naučili iz te izkušnje. Vsaka nevladna organizacija, ki želi postati naša partnerica, mora zagotoviti več eh, dokumentov. Albert Blok, ni treba vsega eh, navajati, s postopki smo že seznanjeni. Tudi sedaj ni treba oglaševati in eh, samo repolečiti. Povejte samo svoje odgovore na konkretno vprašanje. Mislim, da ste glede Oksvama pravzaprav svoj odgovor že podali. Tako da mislim, da smo s to točko sedaj zaključili. Sedaj pa pojdimo na posebno poročilo Evropskega računskega sodišča glede boja proti goljufijam. Potrebni so ukrepi. Gospod Parc je poročevalec za Evropsko računsko sodišče. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Vesel sem, da imam to priložnost, da vam predstavim posebno poročilo sodišča, ki se osredotoča na boj proti eh, goljufijam na področju uporabe sredstev Evropske unije. Dovolite mi, da najprej pojasnim kontekst, zato da bi bolje razumeli naše opaske, komentarje in sklepe. Kakšno je ustrezno upravljanje na strateški ravni v institucijah, ki so uh, na to odgovorne parlamentu in davkoplačevalcem? Pomembno je, da je spostavljen ustrezen sistem boja proti goljofijam v vseh treh delih cikla - preprečevanje, zaznavanje in odziv. Preprečevanje je pomembno zato, ker je precej cenejše kot pa reševanje posledic. Odzivni sistem mora delovati dobro, ker je namreč pomemben za odvračanje potencijalnih kriminalcev od kriminalnih dejanj. manj kot je zaznane goljofije, eh, več bo težav, več bo eh, ljudi pred eh, sodišči, to nas uči kriminologija. Razumeti moramo kontekst, evropski državljani so vedno bolj zaskrbljeni zaradi goljofije v zvezi s sredstvi Evropske unije. To kažejo javno mnenjske raziskave, a je to res ali ne? Ne vem, morda so državljani uh, napačno obveščeni, ampak eh, na tej podlagi je računsko sodišče pripravilo revizijo, ki se je osredotočila na strateško upravljanje, na to raven, kako torej zadeve potekajo in kakšno je trenutno stanje v zvezi s tem. Rad bi izpostavil samo štiri zadeve, ki izhajajo iz tega poročila, ker časa ni veliko. No, saj imamo čas, prav. Ampak kakorkoli že, štiri najpomembnejše zadeve. Prvič, področje uporabe te goljofije, narava eh, goljofije in vir goljofije. Vsako pravo strateško upravljanje se začne z informacijami, tako kvantitativnimi kot tudi kvalitativnimi če ne razumemo posla, če ne razumemo, kaj se dogaja, potem ne moremo doseči ustreznih rezultatov. Kaj smo ugotovili tekom revizije? Ugotovili smo, da komisija nima celovitih informacij o eh, obsegu, naravi in eh, vzrokih za eh, goljufijo. Uradna statistika o zaznani goljufiji ni celovita in komisija zaenkrat še ni izvedla ocene nezaznane goljufije. Več generalnih direktoratov je tako na podlagi teh eh, necelovitih informacij dejalo, da je tveganje za goljufijo eh, nizko. Po mnenju računskega sodišča je to neustrezen sklep. Komisija eh, ni imela dovolj informacij za to, da bi ocenila obseg goljofije, na to pa je dejala, da je tveganje za goljofijo nizko, to ni logično. Kar se tiče kvalitativnih informacij, glede vzorcev goljofije in glede vzrokov za goljofijo, je po našem mnenju stanje prav tako pereče. Nekatere informacije so na voljo, kar se tiče vzorcev in schem, eh, ki se uporabljajo v različnih sektorjih za goljofijo, ampak prave analize, ki bi identificirala vzroke za goljofijo, ni. Definitivno vsi goljufi niso poklicni eh, kriminalci. Več študij je pokazalo, da morda obstaja povezava med eh, goljufijo in kompleksnostjo pravil in iz tega izhaja naše prvo priporočilo komisiji. Potreben je robusten sistem za poročanje o golfiji, ki vsebuje eh, podatke o naravi, obsegu in glavnim vzrokom za golfijo. Rad bi spomnil tudi na to, spoštovani poslanci in poslanke, da tukaj obstaja. Eh, možnost za dobro sodelovanje s komisijo. Eh, sam se nadejam dobrega sodelovanja, želim, da bi dobili eh, več informacij o goljufiji, tudi o tisti, ki je trenutno skrita. Druga stvar se nanaša na vodenje. Pomembni so pomembni so strateški eh, načrti in strategija za boj proti goljufiji. Ta pa ni bila nadgrajena vse od leta 2011 do danes. Tudi eh, strategija za boj proti goljufiji v zadevnih generalnih direktoratih je lahko predmet eh, razprave. Večinoma uporabljajo slogane, čež, da je treba izboljšati vsega, skrbeti za boljšo politiko in tako naprej. Pozabljajo pa na tisto najboljšo prakso, na mednarodne standarde, na katerih je treba uh, graditi. In ti se uporabljajo tako v uh, javnih institucijah, kot tudi v zasebnem sektorju. Goljofija uh, je horizontalne narave. Če jo želimo odpraviti in zmanjšati, mora za to eh, poskrbeti več različnih deležnikov. In boj proti goljofiji ponavadi ni ključna naloga določene enote znotraj določene organizacije. Tako da je dobra praksa že eh, ta, da se določi neka entiteta, nek organ, eh, nek menedžer, ki vodi to delo. Naloge je treba jasno porazdeliti, to je bistvenega pomena, s tem se izognemo podvajanju in s tem omogočimo dejansko, dejansko eh, analizo učinka vsakega akterja. Kakšno je stanje? Stanje je naslednje. Strateško eh, načrtovanje, naprimer upravljanje eh, z goljofijo in preprečevanje goljofije, to ni neposredno omenjeno. Naloge so razdeljene, večina organov ima posvetovalno vlogo, ni pa ustreznega korporativnega nadzora. Zato ugotavljamo, da je, potrebno, eh, je potrebna večja usmerjenost, eh, boljše vodenje. Komisija mora eh, začeti na vrhu, eden od komisarjev mora biti odgovoren za upravljanje s tveganji za goljofijo in za preprečevanje goljofije. Tretja stvar se zadeva na odzivni sistem kot sem dejal, je potreben robusten sistem za izvajanje, ki eh, lahko stopi na prste morebitnim uh, goljufom. Odvračilni ukrepi so uh, uspešni zgolj, če lahko goljufe uh, dobimo, jih zalotimo pri delu in kaznujemo to je stvar eh, prakse in če takšnega sistema ni, potem tudi odzračilni ukrepi ne delujejo. Preiskave OLAF-a ponavadi ne pridejo eh, do te stopnje. Zgolj nekaj na leto eh, se jih konča sodno obravnavo. In ne gre za to, če so ljudje, ki delajo v Olafu, dobri. Po mojem, so dobri, ampak težava je tukaj povezana s sistemom. Potrebujemo učinkovit sistem za preiskavo in na to za kazenski pregon. Države članice eh, zavrnejo več kot polovico primerov, ki jih pripravi Olaf in tudi časovnica je eh, zelo pomembna. Trenutni sistem pravi, da bi naj na nacionalni ravni uh, sprožili kazenski postopek po preiskavi OLAF. Ampak to zahteva svoj čas in eh, teže dosežemo uh, sodni postopek. To je po mnenju računskega sodišča težava tega sistema, ki je ne moremo odpraviti s tehničnimi izboljšavami uredbe. Stanje je podobno, kar se tiče izterjave eh, sredstev Evropske unije. Ponovadi ni dovolj informacij, ki eh, bi služile kot podlaga za izterjavo. Med 2012 in 2016 je bilo izterjenih zgolj eh, okoli 51 odstotkov sredstev, ki jih je priporočil OLAF. V vsakem primeru ne gre za to, kateri akter eh, ni uspel, ali je to OLAF ali pa generalnih derati. Pomembno je, da sistem ne deluje dobro. Po našem mnenju, in to je naše priporočilo OLAFu, eh, Olaf ne bi smel primarno delovati kot preiskovalni organ. Trenutno zgolj podajajo predloge drugim organom in ti uh, v poprečju ne privedejo do uh, pričakovanih rezultatov, ne zagotovijo uh, pravice, ne zagotovijo uh, kaznovanja goljufov in uh, ne zagotovijo vrnitve uh, sredstev. Potrebujemo učinkovit odzivni sistem. Olaf mora imeti uh, Eh, bolj strateško vlogo, vlogo nadzornika pri boju proti goljofijam. Računsko sodišče meni, da ima Olaf oziroma da bi moral Olaf imeti vlogo eh, pri oblikovanju boja proti goljofijam, eh, pri oblikovanju smernic v zvezi s tem, kako se nacionalni sistemi borijo proti goljofiji. Imajo namreč lastne pristojnosti takšnega dobro delujočega sistema danes nimamo. V poročilu predstavljamo tudi nekaj predlogov oziroma primerov, kako bi to lahko uh, delovalo. Naprimer na podlagi OECD. Ni pa naša vloga, da bi eh, opisali kako naj bo videti ta strateška vloga, nadzorna vloga OLAF-a. Tako da ne bomo šli predaleč. Sedaj pa še eh, vprašanje Evropskega javnega toživstva. Vzpostavitev tega toživstva je korak v pravo smer. V to ne dvomimo. Ampak v poročilu smo analizirali sprejeto zakonodajo in izpostavili nekatera tveganja, ki bi lahko ovirala ta organ pri doseganju ciljev. Najbolj problematično je zaznavanje in preiskave, to je odvisno od organov držav članic. Uredba ne uvaja eh, sistema, ki bi eh, to živstvu omogočil, da zahteva od držav članic, da namenijo ustrezna sredstva za proaktivno zaznavanje. Proaktivno zaznavanje eh, resnih oblik goljofije. Brez ustreznih zmogljivosti za zaznavanje obstaja veliko tveganje, da eh, ta nova institucija ne bo dosegla svojih ciljev. To smo izpostavili v našem poročilu in mislim, da imamo še vedno dovolj časa, da komisija, parlament in svet to vzamejo v zakup in eh, razrešijo ta vprašanja. Naj sklenem preprečevanje, zaznavanje in odziv na goljofijo. Eh, pri vseh treh pogrešamo marsikaj. Komisija nima dobrega pogleda v obseg in vzroke eh, za goljofijo. Eh, sam sistem ni dovolj učinkovit in odziven in zato pozivamo parlament in komisijo, da se na to odzoveta in razrešita te težave. Hvala. Naša poročevalka je kolegica Kiniči. Izvolite. Grazie. <clears throat> Grazie. Hvala lepa, predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu z računskega sodišča, gospodu Parcu, zato ker je predstavil to pomembno posebno poročilo. Nedvomno je zaščita finančnih interesov obveznost, ki izhaja iz pogodbe, je pa veliko več kot to, je odgovornost vseh institucij in držav članic. Kot je rekel že predstavnik računskega sodišča, evropske državljane skrbijo goljufije pri porabi sredstev unije. Res je tudi, da moramo delati na večjih področjih. Preventiva je nedvomno zelo pomembna. Hitr odziv je treba podati, to lahko deluje odvračilno. Potem je pa tu tudi vidiki sterjave sredstev. To so ključne točke pri katerih bomo morali še izvajati dejavnosti, če se želimo učinkovito boriti proti goljufijam. Vseeno pa se mi zdi, da smo v zadnjih letih eh, storili veliko za to, da se okrepi zmogljivost Evropske unije, pa tudi zmogljivost držav članic za boj proti goljufijam. V mislih imam zakonodajne akte, ki smo jih sprejeli, ne samo zakonodajne, temveč tudi druge akte naprimer Early Warning Exclusion System, potem je tu reforma finančne uredbe iz leta 2018, sprejeli smo tudi direktivo o zaščiti finančnih interesov ter seveda uredba za ustanovitev Evropskega tožilstva. To so vse inovativni elementi, ki nam bodo verjetno lahko pomagali pri doseganju pozitivnih rezultatov v bližnji prihodnosti. Kot smo že slišali, V posebnem poročilu računskega sodišča najdemo tudi nekaj kritičnih pripomb glede sistema, ki je uveljavi v Evropski uniji za boj proti goljufijam. Sodišče je omenilo tudi zbiranje in uporabo podatkov strani komisije in OLAF. Na podlagi teh podatkov lahko ocenimo tudi možnost za nastanek tveganja pri različnih izdatkih oziroma na različnih področjih, kjer se sredstva porabljajo. Potem je tu še učinkovitost sistema zgodnega opozarjanja in izključitve na ravni komisije. Slišali smo tudi, da na nacionalni ravni pogosto ne pride do izpeljave celotnega postopka v primeru prijavljenih goljufij. Tudi sodišče je v svojem poročilu zapisalo, da države članice še vedno ne popravijo kazanskega pregona pri 55 odstotkov primerov, ki jih Olaf priglasi kot sumljive. Tu nas čaka torej še kar nekaj dela. Komisija je tudi najavila, da bo k malu objavila novo posodobljeno strategijo za boj proti goljufijam. Ta strategija bo verjetno ponudila tudi kakšen odgovor na vse točke v zvezi z ranljivostmi, ki jih je izpostavilo računsko sodišče. Morda bi bilo res dobro vedeti več glede same časovnice, če lahko morda poveste, kaj je tudi o ključni vsebini tega dokumenta. Zanima me, ali bo nova strategija proti goljufijam, ki jo pripravlja komisija, zagotovila tudi dovolj finančnih in kadrovskih verov, zato da bomo lahko Olafu pomagali pri opravljanju analiz v zvezi z morebitnimi tveganji. V zvezi s poročilom računskega sodišča pa bi imela še nekaj pripomb, predvsem, ko gre za omejeno učinkovitost eh, mehanizma zgodnjega opozarjanja in mehanizma izločanja goljufivih poslovnih subjektov. V letu 2016, ko smo pravili reformo uredbe, smo rekli, da bi morali izključiti vse tiste poslovne subjekte, ki so goljufali in tiste, ki so bili obtoženi če, in obsojeni, čeprav še ne pravomočno glede goljufi v tem primeru bi to vrstni subjekt tudi morali prepovedati, da oblikujejo nov pravni subjekt. Veliko bo treba storiti tudi, kar zadeva porabo sredstev Evropske unije na področju preventive, tudi na upravnem področju. Glede kazensko-pravnih vidikov, pa trenutna uredba PIF ne vsebuje več določb s tem v zvezi. Ne omenja se več odgovornosti podjetij. Še posebej, če je naprimer delavec v podjetju zagrešil goljofijo, vendar ni deloval v imenu podjetja. Veliko stvari puščamo v urejanje nacionalni zakonodaji. Tudi pri programu Herkules 3 smo ugotovili, da se stvari predvsej razlikujejo med posameznimi državami težko je na področju direktive o boju oziroma zaščiti finančnih interesov unije sprejeti učinkovite ukrepe. Zanima pa me, če obstaja po vašem mnenju ranljivost pri zaščiti finančnih interesov Unije, prav zaradi tega, ker nimamo specifičnih pravil na tem področju. In to sprašujem tako sodišče kot komisijo. V poročilu računskega sodišča se izpostavljajo tudi določene pomankljivosti glede prihodnjega evropskega tožilstva. O tem smo ravno kar nekaj že slišali. Kar nekaj nejasnosti se pojavlja vsi smo malce zbegani glede novega evropskega tožilstva, predvsem zaradi strukture, ki je predvidena. Ta je zelo kompleksna. V uredbi, ki ustanavlja evropsko tožilstvo, je namreč celotna zadeva precej kompleksno predstavljena. Upam, da bomo uspeli vse te kompleksnosti preseči da bomo EPU zagotovili dovolj finančnih, kadrovskih in drugih virov. Parlament si resnično zauzema za to, da bi v okviru EPPD-ja delali tudi visoko kvalificirani sodniki, pravniki in toživci. Smo pa slišali strani računskega sodišča, da bi moralo novo Evropsko tožilstvo tesno in intenzivno sodelovati z OLAF-om, ampak slišali smo tudi, da bi OLAF moral odigrati strateško vlogo. Olaf bo namreč ostal pomemben partner Evropskega tožilstva, lahko bo pravljal preiskovalne, dopolnilne in podporne dejavnosti v odnosu do dejavnosti, ki jih izvaja. Evropsko tožilstvo, to je zapisano tudi v členu 101.3 uredbe o ustanovitvi EPA. Mislim, da bi morali tožilstvo zagotoviti dovolj kadrovskih verov, pa tudi učinkovit zakonodajni okvir, da bo tudi OLAF lahko potem opravljal te dopolnilne funkcije. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi ustrezen pravni okvir. Tako bo lahko OLAF tesneje sodeloval z evropskim tožilstvom, ne da bi se pojavljale težave o katerih je računsko sodišče že govorilo. Še pomankanje follow-upa na nacionalni ravni, kadarkoli Olaf poda priporočila. To vrstno neupoštevanje priporočil bi lahko povzročilo težave predvsem z vidika uporabe dokazov strani Olafa v kazensko-pravnih, upravnih in civilnih postopkih mislim, da bi morali izboljšati predvsem stopnjo upoštevanja Olafovih priporočil na nacionalni ravni. Ko gre za zbiranje dokazov, je treba spoštovati želje Olafa, nacionalni organi. bi v primeru, da Olaf opravlja preiskave, bili razbremenjeni tega, da še enkrat sami opravijo isto preiskavo, vendar je to možno zgolj, če bodo lahko v Olafu uporabili enake dokaze. Pa res, da Olaf v preiskovalni fazi in upravni fazi ne bo mogel zagotavljati enakih procesnih jamstv, kot se zagotavljajo na nacionalni ravni. Parlament in komisija pa sta se zauzela za to, da bosta zagotovila ustrezno ravnotežje med učinkovitostjo postopkov in zagotavljanjem procesnih jamstv. Če zaključim, zelo pomembno je, da še naprej delamo na preventivi, da bi preprečili goljufije, potem pa je seveda treba ponuditi hitre, učinkovite odgovore. Delati je treba tudi na to, da izterjamo vsa sredstva, ki so jih goljufivo uporabili ali zlorabili za druge namene. Hvala lepa računskemu sodišču za upravljeno delo. Hvala lepo vsem kolegicam in kolegom za prispevek v razpravi. Hvala. Hvala. Tolmačenje imamo na voljo do pol sedmih, na to pa bomo morali žal nadaljevati v angliščini. Se upravičujem, kolegica Kiniči, poskušala sem prositi vsaj italijansko kabino, da bi ostala, pa to ni bilo možno. In kolikor vem, se je tudi tolmačenje v nemščino končalo sredi stavka. Ampak kakorkoli že, kolega Tarant. Ja, well, we will finish 1835, madam president. <laughs> No, bomo že končali ob 18.35. Ampak do takrat bom pa še jaz nekaj povedal, se bojim. Nekaj splošnih komentarjev imam. Gre za nekakšno skandinavsko zadevo, estonski eh, predstavnik računskega sodišča eh, nekaj obtožuje Finca, jaz sem pa sodnik. To so dobre novice iz Luksemburga, ker ste zašli v novice. To sem prebral v politiku že 20 let nisem nekjer zaznal novico o računskem sodišču, sedaj pa pravite, da se borite proti goljofijam uh, eh, sredstvi EU in obtožujete Italaja, da ne počne dovolj na tem področju. Kar ni res, zato ker tako kot jaz tudi vi veste, da nima uh, pristojnosti, da bi se spustil v. Uh, pravni postopek v državah članicah sodišče v besedilo uporablja besede, kot je naprimer nekateri, pogosto, brez da bi zapisali, kakšen obseg ima ta problematika v realnosti. In mislim, da je to nekaj, kar moramo meriti. Če smo računsko sodišče, moramo zadeve meriti, tako kot Newton v fiziki. Kritizirate Olaf za zadeve, ki so zunaj njihove pristojnosti, naprimer eh, sodni postopki v državah članicah, eh, ki jih priporoča Olaf. To ni v pristojnosti Olafa, to ni njihova odgovornost, ampak to eh, je odgovornost države članice in računsko sodišče tega ne sprejema. Ne kritizira pomankanja ukrepanja v državah članicah, ne moremo pozabiti na njihovo odgovornost. Sedaj pa jaz vas, eh, gospod Part, eh, spoštovani član računskega sodišča, eh, sprašujem naslednje. Eh, sprašujem tudi človeka, ki sedi poleg vas, gospoda eh, Martivahena. Kaj sta vidva naredila kot člana Evropskega sveta, kot minister za pravosodje in predsednik vlade, gospod Pard? Kaj sta naredila za to, da bi izboljšala zmogljivosti Olafa? nič nista naredila. Velja to, nič nista naredila. In žal mi je za Estonijo, da imamo tako slabe predstavnike v svetu Evrope. No, zato ste dobili boljšo službo v Luksemburgu, kar je seveda nevreten dosežek celotne Evrope. Sedaj pa specifični komentarji. A ste v preteklem življenju obstruirali boj proti korupciji, goljofijam eh, kot eh, člani estonske vlade? Če ste to počeli, zakaj sedaj kritizirate Olaf, ki zahvaljujoč temu odboru, odboru za proračunski nadzor, ki je eh, gospoda Italaja, vašega nekdanjega kolega v Luksemburgu, predlagal za generalnega direktorja Olafa, naredil korak naprej. Vedno ste mu pred pot postavljali ovire, sedaj pa ga, ga kritizirate. Ne razumem vas. Ves, eh, vem, da uh, bi rada gospa Gresle uh, prisluhnila tudi drugim komentarjem, ampak eh, dobro je, da smo pred 6.30 eh, imeli nekaj zanimivih komentarjev in eh, zanimive razprave. To ni nič osebnega, to je samo politika. Ja, premagovanje pol preteklosti je včasih boleče, ampak k temu spada tudi to, da ne moramo vsega očitati samo temu generalnemu direktorju. To so težave, ki so sistemske narave in zadevajo tudi prejšnje generalne direktorje. In zdi se mi res zelo zanimivo, da je to prva revizija, ki se nanaša na poročilo o, o vidikih, ki se dotikajo PIF-am. Sedaj pa predajam besedo kolegu Novakovu. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani generalni sekretar, spoštovani član računskega sodišča kdo bi si mislil, da bi eh, lahko pričakovali takšno razplanteno eh, razpravo v torek začer ob 6.30. Eh, Sam sem vesel, da sem tukaj. Imamo to redko priložnost, da se dvakrat pogovarjamo o Olafu danes. Najprej smo govorili o zakonodajnem predlogu komisije na temo morbidnih odnosov med eh, Olafom in eh, Evropskim javnim toživstvom. Izpostavili smo potencial Olafa, ki bi lahko poglobil svoje delo, poglobil preiskave, pogovarjali smo se o možnostih za dodatne zmogljivosti, za dodatne mehanizme. Izpostavili smo eh, dejstvo, da Olaf služi interesom ljudi in eh, da se moramo osredotočiti na njihove eh, dejavnosti. Vsi se strinjamo s takšnimi cilji, imamo pa tudi objektivno kritiko. Sedaj pa smo na popolnoma uh, drugi uh, vrsti razprave. Kritiziramo OLAF, uh, ki pa nima zmogljivosti za preiskave uh, in na to države članice ne. Uh, sledijo priporočilom. Ne vem, komu naj sedaj verjamem oziroma komu naj prisluhnem ko se zadeva tako zaplete, eh, ponavadi začnemo razmišljati o eh, različnih argumentih. Ena od največjih kritik v poročilu na temo OLAFA je naslednja. Eh, ni ustreznega sodelovanja med OLAFom in nacionalnimi organi. Prav, o katerih nacionalnih organih govorimo? Kdo so ti akteri? Kakšna je vloga nacionalnih organov? A, nacionalna zakonodaja govori o upoštevanju priporočil ali ne. Še ena kritika je padla na zmogljivost eh, OLAF, eh, eh, kar se tiče zbiranja dokazov v preiskavah, s katerimi bi lahko potencijalne kriminalce privedli pred sodišče. Če želimo, da OLAF pridobi to zmogljivost, da bolje izvaje preiskave, kakšno je potem stališče Olafa eh, in kako lahko prosijo, prosijo za več eh, zaposlenih, več denarja, ne vem. Te zadeve so verjetno povezane. Sam sem v preteklosti pogosto kritiziral Olaf, eh, ko smo imeli pred sabo objektivne razloge za to. Ampak sedaj se mi zdi, da Olaf ni kriv za nekatere stvari, za katere jih kritizirate, da je to bolj eh, stvar celotne unije. Eh, Marsika bi lahko naredili bolje, sploh v zadnjih eh, mesecih. Lahko bi razvili ta potencial. Mislim, da možnosti za to obstajajo. Lahko se pogovarjamo o tem, kako izboljšati odnose z nacionalnimi organi, naprimer z evropsko zakonodajo. Eh, lahko izboljšamo to stanje, eh, to situacijo, tako da eh, okrepimo ne zgolj odgovornost, ampak tudi mehanizme, ki Olafu omogočajo, da poseže v nacionalne zadeve. Včasih so v milosti in nemilosti nacionalnih organov in ti ne upoštevajo vedno njihovih priporočil. Vsaka zgodba ima dve plati. Upam, da bo to poročilo na koncu spremenjeno, tako da bo uravnoteženo. Upam, da bo bolj objektivno, kar se tiče dejavnosti OLAF-a. Vsi smo slišali, da eh, stopnja napak eh, pada, eh, poročila o dejavnosti kažejo, da gredo v pravo smer. Hvala. Sedaj pa generalni direktor, lepo pozdravljeni, pravzaprav gre za deja vu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. Komisija in OLAF eh, imata nično toleranco, kar se tiče uh, eh, goljofije in korupcije. Tako da je pomembno, da se pogovarjate o tej pomembni temi. V poročilu računsko sodišče izpostavlja trud eh, komisije in izpostavlja tudi korake, ki so že bili narejeni za eh, to, da bi se bolj učinkovito borili proti goljofiji, naprimer kar se tiče strategije komisije za boj proti goljofiji in kar se tiče vzpostavitve Evropskega javnega toživstva. Sodišče in gospod Pars so eh, sta danes izpostavila nekatere možnosti za izboljšave. O tem smo v preteklosti že govorili in eh, že uh, poskušali doseči napredek ali pa to počnemo sedaj v komisiji in OLAFu. Skrbimo za ustrezno finančno upravljanje. Marsikaj smo naredili v zadnjih letih zato, da bi se bolj učinkovito borili proti eh, goljofiji. Reformirali smo celotni upravni sistem. OLAF igra centralno, posebno vlogo pri zaznavanju in preiskavah kompleksnih uh, čezmejnih eh, primerov goljofije. Naj povdarim, da so države članice odgovorne za izvajanje eh, treh četrtin proračuna Evropske unije, eh, odgovorne so za priprečevanje, zaznavanje in boj proti goljofijam. Potrebujemo jasno zavezo, gospa predsednica, vseh držav članic, da bodo te naredile vse, kar je treba v tej smeri, če si želimo boljših rezultatov. Komisija in uh, OLAF prav tako menite, da lahko naredimo več v boju proti goljofiji. Zagotoviti moramo, da bodo primeri goljofije zaznani in preiskani hitreje po Evropi. Zato je komisija predlagala v zadnjih letih več ukrepov, uh, in z njimi je želela okrepiti okvir za boj proti goljufiji. Naprimer, eh, prva strategija komisije za boj proti goljufiji, vzpostavitev eh, sistema za zgodnje eh, zaznavanje, zgodnje odkrivanje in izključitev, vzpostavitev Evropskega javnega toživstva in nova finančna uredba. Tu so tudi predlogi spremembe uredbe OLAF-a in zadnji predlogi spremembe upravljanja. Evropsko javno toživstvo bo začelo delovati leta 2020 in to toživstvo bo izboljšalo eh, izvajanje nadaljnih ukrepov glede na preiskave OLAF-a. Uredba 883 bo okrepila naše, naša orodja, naprimer eh, nadzor na terenu, informacije držav članic, eh, dostop do Eh, bančnih informacij in eh, dopustnost eh, dokazov. Tukaj računamo tudi na podporo držav, se pravčujem, Evropskega parlamenta. Komisija in OLAF sodelujeta z roko v roki, zato da bi izboljšala izterjavo sredstva Evropske unije. Kar se tiče preprečevanja goljofije, pa je, Eh, komisija nadgrajuje korporativno strategijo za boj proti goljofiji. Pri tem upoštevamo priporočila računskega sodišča in dajemo bo pomembno vlogo eh, OLAF-u v eh, sami upravni strukturi za boj proti goljofiji. Kar se tiče statistike, smo izboljšali sistem o poročanju nepravilnostih. sodelujemo z državami članicami in zagotavljamo boljše podatke. Tolmači bomo sedaj prekinili s tolmačenjem. Lep večer. Unfortunately, the special report doesn't look the work that Olaf does, for instance, for instance, on protecting EU revenue. For example, the string of undervaluation